če naprimer eh, uvedla drahmo in eh, ali irski funt ne bi bil drugačna rešitev za premagovanje te krize, se o tem razmišlja. No- Kot irski poslanec